Imeli smo sestanek koordinatorjev z ministrom iz Bolgarije. S tem ministrom se bomo kasneje tudi srečali. Zdaj pa gremo na glasovanje. In sicer je prvo poročilo, o katerem bomo glasovali, možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU. Gospod Erdoš je poročevalec. Več kot 400 predlogov sprememb smo dobili za to poročilo. Mm, tudi predloge sprememb iz odbora Envi smo dobili, zdaj pa besedo dobi poročevalec, izvolite. Kárság Marilla Crespo és minden egyes frakció advisorének a segítséget a Rad bi si vzel minuto in se zahvalil sekretarjatu in vsem političnim skupinam, ki so mi pomagali, seveda tudi uh, poročalcem Sencu bi se zahvalil, potem tudi njihovim sodelovcem. Več kot 400 predlogov sprememb uh, smo dobili, to je bilo kar presenetljivo visoko število. Potem pa smo skušali pripraviti priporočilo oziroma poročilo, ki bo spremljivo za vse. Zato smo pripravljali tudi kompromise, tako da bi bilo manj težav pri glasovanju. Predlagam, da kar takoj začnemo s tem poročilom in glasovanjem. Hvala. Bardzo dziękuję. Chcę w Państwa imieniu. Najlepsza chwała. Zajmie rad pozdrawił tudi naše goste, kmetovalce iz Avstrije, ki jih je k nam povabil gospod Vajc. Dobrodošli. Pred nami je glasovanje, to je tehničen postopek, ampak eh, gre za zelo pomembno zadevo. O kompromisih bomo glasovali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 Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 268. E, Kdo je za? Sprejeto. 239. E, za, proti, zavrnjeno. Kompromis 6. Glasujemo.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 Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9a. 9a glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri NV39. Kdo je za? sprejeto. Predlog spremembe 378. Za, proti, zavrnjeno. NV17. Za, sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In vi 40. Kdo je za? Proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Eden iz S in D preveč. Dobro, zdaj je v redu. Okay. Kompromis prijet dvoma. Dobro, sprejeto z dvema glasovoma večine. Zdaj pa naprej, kompromis 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 346 in 47 skupaj. Kdo je za? Identična sta, kdo je za, proti, zavrnjeno. NV 15 za. Sprejeto. 301, kdo je za, proti. Bomo elektronsko preverili. 301, glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. NV13 postane zato brezpredmeten in zdaj gremo na 391. E, z dvigom rok, kdo je za, proti, zavrnjeno. 18. No, če želite, lahko preverimo 391, glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18. Kdo je za? Proti? Bomo elektronsko preverili 18. predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 22. Kdo je za? Proti? sprejeto. Ampak lahko tudi preverimo. Torej, 22 elektronsko glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. No, sam sem se zmotil pri tem. Zdaj pa kompromis 15. Glasujemo.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 Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 29 in vi, kdo je za? Sprejeto. 287 za. Sprejeto. 422 za. Sprejeto. Bomo elektronsko preverili. 422. Glasujte, prosim. Smo že glasovali, ampak se bomo vrnili še na predlog 287 bomo preverili ta predlog spremembe. Glasujemo 287. Konec glasovanja. Sprejeto. 422 zdaj elektronsko, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 423 za, sprejeto. Envi 28, kdo je za, sprejeto. Kompromis 26, glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 439. Za. Proti. Zavrnjeno. 440 za, proti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 on this. And then, then the last we vote for four zero. No, no, false, because AV 28 was ah, okay. uh, Yes, yes, yes, yes. Yes, dlatego, że wycofa, e, była y, e, przyjęta. Da. O 440 nam ni bilo treba glasovati. Um, ker je bil prej sprejet en predlog spremembe. Zdaj pa 29, kompromis 29. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 450 in 451 uh, e, skupaj, ker sta identična. Kdo je za? proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. 450 in 51, konec glasovanja. Zavrnjeno. 452 in 453 skupaj, ker sta identična, kdo je za? Sprejeto.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 Za proti zavrnjeno. Kompromis 31. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Prijeti. Prehodimo do. Sprejeto. Kompromis 32. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 476 za. 476 za, sprejeto. NV50, kdo je za, sprejeto. NV52 za, sprejeto. 464 in 484 skupaj, kdo je za? Proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujte, prosim. 464 in 484 glasujemo. Že vsi mu je. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. zavrnjeno. V tem primeru moramo glasovati o 277. Kdo je za? 277. Za sprejeto. Kompromis 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe ena. Za. Sprejeto. Dve. Kdo je za? Sprejeto. Kompromis A. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis B. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In vi štiri. Kdo je za? Sprejeto. Kompromis C plus D. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In vi 42. Za. Sprejeto. Kompromis E. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj smo pri kompromisu G in H. Glasujemo. G plus H. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis ena oziroma i, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 81, kdo je za? Sprejeto. Kompromis L. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis M. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis N. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe NV6 za sprejeto. Kompromis O. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis P. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis Q in R. Glasujemo. Q in R. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis U plus V. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis XYZ. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis AA in AB. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 160. Za. Sprejeto. Kompromis AC, AD in AE. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis AF. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis AF. Nov, nova različica. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala. Zdaj pa še končno glasovanje o tako spremenjeni resoluciji. Glasujte, prosim. Dziękuję, zamykam. Koniec glasovanja. Sprejeto. sem se že bal, da bo zmanjkalo črk. No, zdaj pa besedo dobi še enkrat poročevalec, ki mu tudi čestitam. Hvala. Glede na to, da smo imeli 487 predlogov sprememb, vidim, da je to bila tema, za katero so bili poslanci zelo zainteresirani. Vsem se zelo lepo zahvaljujem, vsi ste sodelovali pri delu. Mislim, da imamo sedaj res koherentno poročilo, ki upošteva vse interese. Torej, hvala lepa za trdo delo, ki ste ga vložili in med mini plenarko ko bomo o tem govorili, marca pa o tem glasovali. No, bilo tudi popravek, udalo še vam spožiti sobič kompromisije. Hvala. Veliko predlogov sprememb je bilo, ampak dosegli smo tudi predvsej kompromisov, tako da nam je na koncu uspelo. Zdaj pa nekdani večletni finančni ukvir, to je šesta točka. Mnenje je pripravila gospa Sofija Ribeiro. za uh, predlog na lastno pobudo v odboru za proračun. Gospa Ribeiro, dobite besedo. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci drugih eh, političnih skupin. Hvala za odlično sodelovanje in za hitro soglasje, ki smo ga dosegli. Več kot polovico predlogov sprememb smo vključili v kompromise. Zahvaljujem se sekretarjatu, pa tudi vsem drugim sodelavcem. Rada bi spregovorila tudi o poročilu. To poročilo izraža jasno stališče eh, parlamenta in komisije v korist skupni kmetijski politiki. In uh, Kompromisi tudi odražajo eh, naša stališča, to, da bi radi več dosegli z manj eh, sredstvi in zagotovili ustrezen dohodek za kmete in pa prehransko varnost za naše potrošnike. Želimo jim dati na voljo kakovostne proizvode po ugodnih cenah. Eh, razumemo pa tudi, da mora skupna kmetijska politika upoštevati trenutno situacijo, potrebujemo takšna sredstva, kot jih imamo sedaj, morali bi jih celo povečati ali pa vsaj ohraniti na isti ravni. Mi eh, želimo odpraviti negotovosti, ki obstajajo. Ena taka negotovost je eh, povezana tudi z brexitom. Potrebujemo več skupne kmetijske politike, in mislim, da nam bo to zagotavljalo tudi večjo kohezijo, še posebej za periferne ali pa gorske regije. Treba eh, se je zauzeti tudi za manjše kmetovalce, ki mm, predstavljajo glavni delež eh, evropskih kmetijskih površin. Potem eh, želimo zagotoviti tudi pomoč za tiste kmete, ki to najbolj potrebujejo. Eh, tukaj bi dvignili njihovo podporo. Eh, želimo pa tudi okrepiti zakoniti oziroma zakonodajni okvir Evropske unije, prek katerega bi se borili proti nezakonitim praksam. Želimo si dobrega rezultata. In uh, zagovarjali bomo to stališče, uh, ki je v korist naših voljivcev. Dobro. Upajmo, da bo to pomagalo vsem, eh, tudi regijam v težavah in oddaljenim regijam in da se bo vse to odrazilo tudi v proračunu. Zdaj pa začnemo z glasovanjem. Kompromis ena. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Gremo naprej kompromis 1A, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18 za. Pri 18. predlogu spremembe smo. Sprejeto, hvala. 21, kdo je za? Sprejeto. 25, za? Sprejeto. 10, kdo je za? Proti? Bomo preverili predlog spremembe 10. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Smo pri predlogu spremembe 28 in 30, kdo je za? Sprejeto. 29 in 31 za? Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, proti, zavrnjeno predlog spremembe 44 za, sprejeto 45 za, sprejeto 47 za, sprejeto 49 za, proti, zavrnjeno 50 za, sprejeto 51, kdo je za, sprejeto 51. 52, kdo je za, proti. Bomo preverili. 52, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 za. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 57 za, proti, zavrnjeno. 62 za, proti, zavrnjeno. 66 za, proti, zavrnjeno. 69 za, proti. Sprejeto. Kompromis štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dvainsedemdeset. Za? Sprejeto. Predlog spremembe 72. Za, proti, bomo preverili. Še enkrat torej glasujemo o predlogu spremembe 72. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj smo pri 78. predlogu. Sprejeto. 79 za. Sprejeto. 83 za. Ne, moramo se vrniti na predlog spremembe 75. Kdo je za? 75. Za, proti, zavrnjeno. Zdaj smo pri 78. predlogu za sprejeto. 79. Gospoda Šanija, kdo je za? Sprejeto. 83 za, proti, zavrnjeno. 85 in 86. No, bomo preverili 83 najprej. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa 85 in 86. Kdo je za? proti. Zavrnjeno. Smo pri 87. Za. Sprejeto. 88 za. Sprejeto. 89 za. Proti. Zavrnjeno. 91. Ne, bomo najprej preverili 89. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa 91. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 92. Za? Proti? Zavrnjeno. 93. Za? proti, zavrnjeno. 95 in 96 za, sprejeto. 97 za, proti, zavrnjeno. 98 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Predlog spremembe 121. Zelo podoben je 125. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 122 za, proti, zavrnjeno. 124 za, proti. Bomo preverili 124, glasujte, prosim. Zavrnjeno. Ampak zelo blizu je bilo. Šeš. Popravka 126. 126 za, proti, sprejeto. 127 za, sprejeto. 128 za, proti. Kakšen ugovor? Bomo preverili. Nisem dobro videl, kako so glasovali liberalci. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 131. Kdo je za? Sprejeto. 132. Kdo je za? proti. Zavrnjeno. 133 za, proti, zavrnjeno. Pa še končno glasovanje. Eh, o tem osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Dziękujemy pani poseł. Czy pani poseł... Hvala. Želite besedo še enkrat, gospod poročevalka? Da, izvolite. Najlepša hvala. Še enkrat bi se zahvalila vsem kolegom. To je bilo glasovanje, ki kaže na naš interes in naše stališče in upajmo, da bo komisija imela podobno stališče, s katerim obranila naše kmetovalce. Hvala. Vsem se lepo zahvaljujem. Glasovanje bo 21. in 22. februarja. Tako, zdaj pa gremo naprej. Na točko 7 gre za poročilo o reformi sistema virolasnih sredstev Evropske unije. Pristovni odbor je odbor za proračun. Mnenje pa je pripravil gospod Kaputo. Predajam vam besedo. Sì, grazie, grazie Presidente. No, semplicemente per eh, ringraziare i... Hvala lepa. Želel sem se le zahvaliti vsem političnim skupinam in pa poročevalcem v senci za opravljeno delo na tem dosjeju. Gre za pomemben dosje, ki je povezan s prihodnostjo Evropske unije. Zlasti sistemom lastnih virov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 Sprejeto. Kompromis C. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto amantma 43. Kdo je za? Sprejeto. 44. Kdo je za? Sprejeto. Gospod Des, vas lahko prosim, da dvignete roko? 45. Kdo je za? Sprejeto. 48. Brezpredmeten. Tako da gremo naprej na 49 in 50. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 52. Dvainpetdeset, kdo je za? Sprejeto. Osemintrideset za? Sprejeto. 51 za, proti, zavrnjeno. Dobro, elektronsko preverjamo 51, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 za, proti, zavrnjeno. No ja, če vztrajate, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 39. Konec glasovanja. No ja, tesno je, skoraj da je izenačeno. Kompromis E. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Sprejeto. 40 za, proti, zavrnjeno. 42 za, proti zavrnjeno. Preverjamo. Predlog spremembe 42. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 51 oziroma 59 eh, zavrnjeno. 60 za. Sprejeto. 61 za. Sprejeto. 63 za. Proti. Zavrnjeno. 64 za. Sprejeto.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 21. in 20. Eh, februarja bodo glasovali v uh, odboru za proračun. Poročevalec, beseda je vaša. Vente. Hvala lepa. Glasovanje je potrdilo, da smo na sestankih dobro delali. Odbor za kmetijstvo je zdaj eh, opravil odlično delo na to temo. Hvala lepa. Tudi mi se strinjamo s tem. Hvala lepa, zahvaljujemo se celotni ekipi. Zdaj pa gremo naprej na točko 8. Tu so regije Evropske unije, ki zaostajajo v razvoju. Pripravljalka mnenja je gospa Dančila, pristojni odbor pa je odbor regi. Gospa Džofrida. Tako, zdaj pa glasujemo. Ali bi želel kdo besedo, preden začnemo? Koordinatorji? Pravite, da ni potrebe. poročilo je dobro, svoje mnenje smo dobro pripravili. V regijah, ki zaostajajo v razvoju, je treba položaj kmetijstva posebej podpreti. Tako da se lepo zahvaljujem gospe Dančili, prosim, da ji eh, čestitete tudi v našem imenu. Tako zdaj pa res eh, glasujemo. Kompromis A. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 27. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 28 za. Hvala, sprejeto. 29 za. Proti. Sprejeto. Ampak preverimo elektronsko. konec glasovanja. Vse sem rekel, da je sprejeto. 30. Kdo je za? Sprejeto. Kompromis B. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na kompromis C. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na predlog spremembe 39. Kdo je za? Sprejeto. 44. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno, ampak preverimo 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Opravičujem se. Gremo na kompromis D. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 52. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. Kompromis E. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62. Kdo je za? Sprejeto. Potem 63. Kdo je za? Sprejeto. 65. Kdo je za sprejeto? 66 za sprejeto. Kompromis F. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na kompromis G. Glasujemo. Kompromis G. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na predlog spremembe 71. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. 72. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 79. Kdo je za? Proti? Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Gremo naprej na kompromis H. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naprej. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Hvala, sprejeto potem predlog spremembe 9. Oziroma ne 11. Kdo je za sprejeto? Kompromis 1. Oziroma i. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem 16. Kdo je za? proti? Zavrnjeno. 17, kdo je za? Sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o celotnem mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. mnenje je bilo sprejeto. Hvala lepa. Zahvalil bi se celotni ekipi. Mi pa gremo lahko naprej na točko 9 dnevnega reda. To je zadnje glasovanje, ki ga imamo danes. Poročevalka oziroma pripravljalka mnenja za to mnenje je gospa Kadenbach. Izvolite, beseda je vaša. Oziroma, če ne želite besede, potem nič. Tako lahko začnemo kar s kompromisom številka ena. Glasujemo. Glasujemo. Kompromis ena. Dobro, zdaj pa res glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na predlog spremembe 4. Kdo je za? Sprejeto. 5. Kdo je za? Hvala sprejeto. 6. Za. Hvala sprejeto. 7. Za. Proti. Zavrnjeno. Preverimo elektronsko. 7. konec glasovanja. Zavrnjeno. 8. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 9. Kdo je za? Sprejeto. 10. Kdo je za? Sprejeto. 11. Kdo je za? Številka 10. Ta je bil sprejet. Zdaj smo pri 11. Kdo je za? Dobro. 15. Kdo je za predlog spremembe 15? Gospoda Šanja. Sprejeto. Zdaj pa 11. Flanagan Torres Martinez. Kdo je za? Sprejeto. 12. Brezpredmeten. 13 je brezpredmeten. 14. Kdo je za? Sprejeto. Predlog spremembe 16. Po delih. Prvi del, kdo je za? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe, torej drugi del je zavrnjen. Predlog spremembe 17. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Preverimo drugi del. Glasujemo. Drugi del tega, te predlog, tega predloga spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za. Sprejeto. 19. Tehnično. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na predlog spremembe 23. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. 24, kdo je za? Hvala. 25, kdo je za? Sprejeto. 26, sprejeto. 27, sprejeto. 28, kdo je za? Sprejeto. 29, kdo je za? Sprejeto. 30, kdo je za? Sprejeto. 33 za, proti. Zavrnjeno. Naj preverimo. Priverimo elektronsko 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o celotnem osnutku mnenja, kot je bilo, eh, bil spremenjen. Kdo je za? Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. O poročilu bo se bo glasovalo v odboru za proračun marca ali pa aprila. Gospod in gospodje, gospod Nekov želi besede, izvolite. Mislim, če možno se pozdravim s spremljanjem na dnešnjo dragi kolegi, mislim, da bi si morali čestitati za to poročilo. Izpostavil bi tudi poročilo o čebelah. Vsem bi želel podariti uh, poseben med iz Bolgarije, ki se proizvaja v gorskem predelu države. Gre za edinstven proizvod in to bo tudi prvi bolgarski proizvod eh, zaščiteno označbo porekla. Hvala lepa. Danes popovdne bomo bolgarskemu ministru za kmetijstvo pokazali ta med, pa bomo videli, kaj bo rekel. Bomo malce tvegali. Ura je 8 čez 10, sestanek koordinatorjev je ob 11. Vprašanje imam za koordinatorje. Ali lahko začnemo 15 do 11? Se strinjate? Ja? Pravite, da kar zdaj? Odlično. No, potem pa pet minut odmora in nadaljujejo koordinatorji.